meine sehr geehrten damen und herren spoštovani poslanci in poslanke vaše veličanstvo kralj abdulah drugi lepo vas pozdravljam v evropskem parlamentu v strasbourgu to je že vaš četrti obisk in na ta način nam izkazujete vaše zaupanje in vaše prijateljstvo. To spoštovanje ste izkazali Evropskemu parlamentu in pa državljanom in državljankam Evropske unije. Tudi vašo delegacijo prisrčno pozdravljamo, predvsem pozdravljam predsednika obeh domov Jordanskega parlamenta, predsednika senata in predsednika spodnjega doma. Zlasti pa sem vesel, da ste v delegacijo vključili tudi devet mladih jordanskih študentov in študentk. Vsi prisrčno pozdravljeni. Vaše veličanstvo, v imenu Evropskega parlamenta želim v vaši prisotnosti ponoviti naslednje. Um, izražamo vam globoko sožalje in zelo smo sočutni ob eh, umoru Mozasa Al-Kazbeja, pripadnika vaše vojske, jordanskega pilota. V mislih smo pri njegovi družini, želimo jim veliko poguma. Eh, z velikim ogorčanjem smo spremljali slike umora tega mladega pilota. Pravzaprav to presega naše meje predstavljivega. Gre za barbarski zločin tako imenovane islamske države in ti zločini nas vse napolnjujejo z ogorčenjem to je onkraj meja naših predstav in ni v skladu z nobeno izmed naših vrednot. Zaradi vojne v vaši sosednji državi Siriji se je več kot milijon sircev zateklo v Jordanijo. V Evropskem parlamentu občudujemo vašo velikodušnost in široko srčnost in se popolnoma zavedamo, pred kakšen izziv to postavlja vašo državo. Dovolite mi, da vam in vašemu prebivalstvu zagotovimo vso našo podporo in solidarnost v teh težkih časih. Jordani, Jordanijo želimo podpirati na poti do političnih in gospodarskih reform. Vi, vaše veličanstvo, ste že začeli s tem tokom reform in s tem ste se odzvali na želje vašega ljudstva po spremembah. Razumete, da so reforme in uh, spoštovanje človekovih pravic tisto, kar bo vaši državi prineslo napredek. Tudi v mednarodnem zavezništvu proti islamski državi eh, sta Jordanija in Evropska unija partnerici. Želimo si, da bi jordansko ljudstvo lahko živelo v dostojanstvu in eh, v varnosti. Vi, vaše veličanstvo, že leta prispevate k temu, da bi se varnost razširila po vsej regiji. Vaša država je vodilna pri boju proti milicam teroristov. Odločeno ste se postavili naproti skrajnežem in teroristom. V tej težavni regiji je Jordanija še vedno strpna država, kjer lahko ljudje, ne glede na njihovo vero, v miru so bivajo. Udeležili ste se tudi pohoda v Parizu po terorističnih napadih na časnik eh, Charlie Hebdo. In eh, to je bil močan signal vaše podpore in zato se vam v imenu celotnega parlamenta od vsega srca zahvaljujem. mit diesem signal haben sie gezeigt dass sich jordanien. s takšnim signalom ste dokazali da se je jordanija postavila na stran strpnosti svobode in pravice. Prav tako si stalno prizadevate za miroljubno rešitev izraelsko-palestinskega konflikta in s tem dokazujete, da imamo skupne urednote in norme. Naj nas te vodijo pri soočanjih z izzivi v teh težkih časih. Kaj ti prave prijatelje spoznaš, ko si v težavah? Evropejci smo ponosni na to, da sta Jordanija in pa njen kralj naša prijatelja. Vaše veličanstvo, lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu, imate besedo. allah je velik gospod predsednik poslanke in poslanci mi se vsi zavzemamo za mir in vesel sem da ste me danes povabili da danes nagovorim vaš parlament hvala lepa vsem dovolite mi da se zahvalim tudi prebivalcem strasbourga za res prisrčno gostoljubje. To mesto je vedno predstavljalo neke vrste simbol prehoda iz vojne v mir, simbol združevanja in enotnosti Evrope. Friends, people... Dragi prijatelji, ljudstva uspevajo tam, kjer obstaja vzajemno spoštovanje. Civilizacija temeli na tem in uh, prihodnost je boljša zaradi vzajemnega spoštovanja. Ampak sobivanje je treba ustvariti in na novo ustvariti vsake generaciji. Skupno dobro lahko obramimo samo z stalno pozornostjo in ukrepanjem. In uh, to pomeni več kot zgolj varnostne ukrepe. Človeštvo se mora oborožiti z idejami, z pravico in z gospodarskim in socialnim vključevanjem. Danes so ti zivi še posebej pomembni. Naš eh, svet je soočen z eh, napadom teroristov, z eh, brezobraznimi ambicijami. Njihov motiv pri tem ni, ve, ni vera, ampak moč. Z močjo želijo raztrgati države in skupnosti, želijo spodbujati. Um, sektaške konflikte in želijo povzročiti trpljenje posod po svetu. Brutalni umor eh, jordanskega herojskega pilota je ogorčil Jordance in pa celoten svet. Jordanija se, Jordanija se je odzvala hitro in naš boj proti takšnim dejanjem se bo nadaljeval mi in druge arabske in muslimanske države želijo, želimo obraniti ne samo naša ljudstva, ampak tudi našo vero. In uh, to je boj, v katerem se morajo muslimanske države, muslimanska ljudstva boriti v prvi vrsti. Gre za boj znotraj samega islama. Istočasno moramo grožnjo ekstremizma razumeti kot globalno. Um, grožnje ne obstajajo samo v Siriji in v Iraku. Um, ekstremizem je prizadel tudi Libijo, Jemen, Sinaj, Mali, Nigarijo, Nigerijo, Afriški rok, uh, Afriko, Azijo, Ameriko in Avstralijo. Uh, Evropa je obsodila te um, grozovite napade in je pokazala neomajni pogum. In uh, mi smo pri tem vaši prijatelji. Januarja sva se s kraljico Ranijo pridružila milijonu uh, francozev in pa drugih ljudi, ki so uh, protestirali proti nasilju in zastraševanju. Um, dragi prijatelji, še vedno živijo nekateri, ki so bili priča dogodkom iz 30 let prejšnjega stoletja, eh, ko je prišlo do svetovne vojne zaradi agresivne ekspansionistične ideologije, ki je temeljila na sovraštvu in nespoštovanju bistva človeštva. Eh, danes eh, se borimo v podobni vojni, borimo se proti ekspansionistični ideologiji, ki jo hrani sovraštvo, ki mori v imenu Boga in vere. In to zato, da bi upravičila zla dejanja, ki jih ne tolerira nobena vera. Uh, boj proti teroristom je treba mm, nadaljevati zaradi spoštovanja vrednot islama. Samo z sodelovanjem lahko uničimo vire terorizma lahko se borimo proti njihovim namenom. Prav tako je bistvenega pomena, da obnovimo vir naše moči. Govorim o vzajemnem spoštovanju, ki nas eh, združuje in eh, vzdržuje. Zlasti mlade ljudi morajo navdahniti vrednote, ki zavračajo nasilje, ki ustvarjajo mir in izgrajujejo vse vključujočo družbo naj spregovorim o treh pomembnih področjih. Najprej moramo spodbuditi medvedski dialog. Gre za dialog spoštovanja, ki je stebr vseh družb. Ne moremo dopustiti, da bi napadali in izključevali druge, da bi žalili druga ljudstva in pa njihove vere in prepričanja. To ni pot naprej prihodnost je odvisna od združevanja in spoštovanja, ne pa od eh, razdeljevanja in stereotipov. Evropa je pri teh prizadevanjih zelo pomemben partner, zlasti ko gre za ustavitev globalnega porasta islamofobije. Ta strup temelji na napačnih idejah in eh, je pravzaprav voda na mlin ekstremistov. Zato moram jasno povdariti, kaj pomeni to, da si musliman. In uh, vedno znova povdarjam, da naša vera temeli na medsebojnem spoštovanju in skrbi za druge. Prerok Mohamed je rekel, nihče izmed vas nima vere, dokler ne želi za svojega bližnjega tisto, kar želi zase. To pomeni, da si musliman um, imena našega Boga so tudi sočutni in usmiljeni. Vse moje življenje sem vsak dan izgovoril pozdrav Asalamu Aleikum. Gre za to, da izrečemo drugemu željo mir s teboj. Tudi to pomeni, da si musliman. Že tisoče let pred uh, Ženevsko konvencijo je bilo muslimanskim vojakom prepovedano ubiti otroka, žensko ali starejšo osebo. Prepovedano jim je bilo uničiti drevo, škoditi duhovniku ali uničiti crkav. Takšne vrednote so nas učili v šoli da ne smemo uničiti ali oskruniti mm, mesto čaščenja Boga, ne mošeje, ne krščanske cerkve in tudi ne sinagoge. Torej to pomeni, da si musliman, to so vrednote, ki sem jih predal mojim otrokom in oni jih bodo predali svojim. Dragi prijatelji, ogorčen sem s pričo nedavnih napadov v nekaterih državah um, na krščanske in druge manjšinske skupnosti. Tukaj gre za napad na človeštvo in na islam. Arabski kristijani so sestavni del zgodovine sedanjosti in pa prihodnosti naše regije. Jordanija je muslimanska država z vse prisotno krščansko tradicijo. Skupaj smo uspeli izgraditi neločljivo družbo. Smo prijatelji in partneri. 嗯。Mm. um, islam ima bistveno vlogo pri medsebojnem razumevanju. Naša vera nas uči uh, usmiljanja mira in strpnosti. Uh, treba je spoštovati vsako osebo, uh, moške, ženske, sosede, tujce uh, in odpadniki islama, ki zanikajo te vrednote, so soočeni z oceanom vernih. 1,6 milijarde muslimanov tem teroristom ne bo dopustila, da ugrabijo našo vero. Drage prijatelji, druge, drugo področje, ki je bistvenega pomena za dosego globalne harmonije, je mednarodni sistem, ki bo vsem ljudem omogočil zasluženo spoštovanje in zaupanje. Vedno znova slišim vprašanje, zakaj svet se ne zavzame za pravice palestin, palestincev. Vedno znova se je ta proces ustavil. Naj vam povem, kakšna je ta e, situacija v realnosti. Več e, izraelskih e, naselbin in pa manj spoštovanja za okupirana palestinska območja. In uh, to pošilja nevarno sporočilo. Uh, ogroža sam stebr svetovnega miru, namreč, da je treba konflikte reševati za političnimi sredstvi in ne z nasiljem. In tudi to je voda na mlin ekstremistov. Oni izkoriščajo nepravičnost in konflikte. Na ta način lahko novačijo tuje bojce, tuje bojevnike v Evropi in posod po svetu. It is time to think about the future. Razmisliti moramo o prihodnosti in o tem, kako bo ta konflikt spodbudil še dodatno sovraštvo, nasilje in pa terorizem po svetu. Kako naj bijemo ideološko bitko, če ne rešimo najprej palestinsko-izraelskega konflikta. Naše države morajo skupaj poskrbeti za pot naprej. Najti je treba končno obsežno rešitev. ladies and gentlemen gospe in gospodje tretji kritični izziv je poglobiti upanje radikalizacija uspeva na podlagi gospodarske negotovosti in izključevanja. Če želimo miroljuben svet, moramo ljudem omogočiti, da lahko uresničijo svoje potencijale in da živijo dobra življenja. Pomoč tem ljudem je močno sporočilo spoštovanja. Evropski parlament je prispeval k ustvarjanju novih socialnih in gospodarskih priložnosti. Leto 2015 ste um, poimenovali mednarodno leto razvoja. Za Jordanijo je razvoj prednostnega pomena. Kljub velikim izzivom uh, smo se soočili z um, potrebo po delovnih mestih, želeli smo izkušnjo izboljšati kakovost življenja s pomočjo stalnih reform in partnerstev. Jordanija zelo ceni partnerstvo z Evropsko unijo in pa njenimi državami članicami in zavezani smo k temu, da bomo ob vaši podpori si skupaj prizadevali za bolj napredne oblike partnerstva. Jordan also takes serious. Jordanija resno jemlje svoje moralne zaveze. Kljub, re, eh, kljub eh, pomankljivim virom smo odprli svojo državo beguncem, ki so pribežali v Jordanijo. Jordanija je ponudila zavetišče 1,4 milijona sirskim beguncem um, torej to predstavlja 20 odstotkov našega prebivalstva. To je več, kot če bi Francija sprejela med se celotno prebivalstvo Belgije. Naša mala država je danes tretja po številu, po številu beguncev in uh, zahvaljujem se vsem tistim, ki so nam pomagali uresničevati to našo globalno odgovornost. Friends, Dragi prijatelji, vaša podpora pošilja pomembno sporočilo ne samo mojemu ljudstvu, ampak vsem tistim, ki želijo mir in zmernost. Evropa je z nami, naše regije, naša ljudstva. so drug drugemu najboljši partnerji. Zgodovina, geografija in prihodnost nas povezujejo. Nihče nas ne sme ločiti. Skupaj lahko ustvarimo stebre medsebojnega spoštovanja in na ta način poskrbimo za skupno dobro prihajajočih generacij. Najlepša hvala. majestät den beifall müssen sie schon aushalten. er wollte. da bi pa res lep aplaus. imel sem vtis da bi parlament ploskal še mnogo dlje vaše veličanstvo kajti že dolgo nismo slišali točnega govora najlepša hvala vedno ste dobrodošli pri nas kolegice in kolegi so vam z aplauzom to pokazali.